Onorevole Domenici. Prego, onorevole Domenici. Kolega Domenici. Gra Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Firencah je včeraj prišlo do zelo resnih dogodkov, nad katerimi moramo biti zgroženi. Moški, star 50 let, oborožen, je streljal na dveh trgih v Firencah na pet senegalskih državljanov, dva sta umrla, trije se zdravijo v bolnišnici in vsi so v hudem stanju. Gre za izražanje ekstremne ksenofobne desnice, ki je želela preko tega posameznika ubiti te državljane samo zato, ker so tam na pauti. Sam sem bil deset let župan Firenc preden sem nastopil v mesto poslanca. Firence eh, so tudi mesto, ki so dobile zlato medaljo za boj proti fašizmu. Tokrat se je zgodil res fašističen zločin, ki kaže na to, da se nacionalni fašizem še zmer lahko pre, pripeti tudi v naših mestih. Zato predsedujoči predlagam, da Evropski parlament izrazi svoje ogorčenje nad temi dogodki in da še enkrat podari, da se ne bomo uklonili ksenofobiji, rasizmu, temveč še bomo zauzemali za dostojanstvo vsakega človeka. Hvala. Hvala lepa, kolega Domeniči. Najlepša hvala. Naj vas spomnim na to, da smo danes na začetku zasedanja v parlamentu že izrazili svoje mnenje o tem predsednik Busek je ostro obsodil dogodke v Firencah in v Liježu. Tako da lahko samo še enkrat odločno izrazimo ogorčenje, ki ga je dopoledne podaril že predsednik Busek. Sedaj pa predlagam, da preidemo na glasovanje. Najprej poročilo Albertini.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 A vedemo, da do tu. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino čestitke kolegu Albertiniju. Naslednje poročilo je prejel Rodriguez o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih namenjenih za prehrano ljudi. Blok številka ena, poimensko glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa poimensko glasujemo o predlogu, kot je bil spremenjen. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja z veliko večino sprejeto. Glasujemo o zakonodajni resoluciji. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino čestitke poročevalcu. Sedaj pa poročilo Newton Dan, uporaba fosfatu in drugih fosfornih spojinov detergentih za pranje perila v gospodinstvu. Blok številka ena, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog odbora kot je bil spremenjen, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. z veliko večino sprejeto čestitke poročevalcu. Poročilo Haglund, sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in kraljevino Maroko. Poročevalec želi besedo, izvolite. Poročevalec. Uh, Hvala lepa, gospod Eh, predsedujoči. Zaradi tega nekoliko nenavadnega načina glasovanja bi želel nekatere stvari pojasniti. Tisti za poročilo, ki glasujete za, to pomeni podporjo eh, razširitvi protokola in ne proti dajanju le tega. Z drugimi besedami, v skladu z eh, sklepi odbora za proračun in za razvoj bi naj glasovali eh, proti, ampak potem smo dali priporočilo, da se glasuje za. Upam, da sem sedaj vse pojasnil. Hvala za ta pojasnila. Glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Zavrnjeno. Bene. Passiamo alla Dobro, gremo naprej. Predlog sklepa o številčni sestavi stavnih odborov. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog sklepa o številčni sestavi delegacij za, proti, vzdržani sprejeto. Poročilo Bowles. To je tajno glasovanje. Vi ste strokovnjaki, ne potrebujete navodil. Modre ločke, pritiskate, glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto. Izvoljen je bil naslednji član pri izvršnem odboru Evropske centralne banke. Sedaj pa glasujemo o štirih predlogih resolucije o sporazumu med Evropsko unijo in Marokom. Najprej prvi predlog resolucije dveh političnih skupin, zeleni GUE, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlogi sprememb so bili zavrnjeni. Resolucija je zavrnjena. Sedaj pa Resolucija zelenih alde, tu ni predlogov sprememb, glasujemo torej o resoluciji, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. Sedaj pa imamo predlog resolucije političnih skupin EPP, SD in ALDE. Kdo je za? Se upravičujem, najprej predlog spremembe številka 4. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Po sedmem odstavku kolega Guido Milana predlaga ustni predlog spremembe. Kolega Milana je v dvorani. Vi predstavili ta ustni predlog? Hvala predsedujoči. Gre za ustni predlog spremembe, s katerim želimo v resolucijo unesti tudi spoštovanje človekovih pravic. Besedilo se glasi, pozivamo komisijo, se pravi po sedmi točki, pozivamo komisijo, da v sporazum EU-Maroko vključi tudi, tudi klauzulo spoštovanja človekovih pravic, kot je to predvideno tudi v resoluciji Evropskega parlamenta o človekovih pravicah in o socialnih in okoljskih standardih v mednarodnih trgovinskih sporazumih. To je torej ustni predlog spremembe, s katerim se mi zdi bomo izboljšali resolucijo in sočasno pa bomo tudi zelo natančno komisiji opredelili, kaj vse mora upoštevati v pogajanjih. Tudi mednarodni kontekst, ki je zlasti na tem področju predvsej sporna tema za parlament. Poslovnik od mene zahteva, da vprašam, ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu. Če ne, potem predlagam, da glasujemo. Kolega Milana je prosil poimensko glasovanje, če se ne motim. Glasujte, prosim. pregono. Postopkovno, kolega Stevenson. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tako kot jaz razumem stvari, je spoštovanje človekovih pravic sedaj vključeno v vse sporazume o ribištvu in v vse trgovinske sporazume, ki jih eh, sklepa ta parlament. In ali smo lahko res prepričani, da je to, kar zahteva gospod Pilano, točno, če je temu tako? Ma, eh, io penso che si possa... Mislim, da lahko nadaljujemo s postopkom, da tu ne gre za neko ponavljanje. Predlog kolega Milana ničesar ne podvaja. Govorimo o človekovih pravicah in kadarkoli govorimo o človekovih pravicah, je bolje, da nekaj dodamo, kot podozamemo. Predlagam, da glasujemo. Glasujemo o ustnem predlogu spremembe kolega Milana. Glasujte, prosim. Vede, ta... Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Rezultat vidite, kakšen je. Z veliko večino je bil predlog sprejet. Predlog dve. Glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Drugi predlog je zavrnjen. Predlog ena. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog številka tri. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen predlog resolucije v celoti, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto, čestite. Avtorjem sedaj pa poročilo Lise, kopljiv finančne krize na obramne sektorje. Predlog spremembe,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 Eh, sedaj živimo v času globalne finančne krize, ampak eh, to so zelo pomembna vprašanja, eh, vprašanja varnosti in zato moramo glasovati za poročilo. Hvala. Predloga je na dva, kdo je za. Proti. Se kdo zdrži? Sprejeta oba predloga. Odstavek 3 v ločenih delih. Poimensko glasujemo najprej v prvem delu. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Prvi del je sprejet. Drugi del, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet tudi drugi del. Odstavek 5. Prvi del. Glasujemo poimensko. imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet drugi del, poimensko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 10, prvi del. Poimensko glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto drugi del. Glasujte, prosim. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 23, prvi del, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Prvi del je sprejet. Drugi del, glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet tudi drugi del. 29. odstavek, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Odstavek 35 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 36. odstavek. Poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 37. odstavek. Poimensko glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 38, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 40, poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja sprejeto. 45. Glasujte po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 59. odstavek. Glasujemo po imensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 60 v dveh delih. Prvi del, poimensko glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Prvi del je zavrnjen. Drugi del poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Drugi del je sprejet. Odstavek 70 poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 71. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo o celotni resoluciji, glasujemo poimensko, glasujte prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja z veliko večino sprejeto čestitke poročevalcu. Sedaj pa vrhunsko srečanje EU-Rusija. Predlog resolucije petih političnih skupin. Odstavek 15, prvi del. Kdo je za, proti, se kdo zdrži, sprejet drugi del z glasujemo poimensko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 16 v dveh delih. Poimensko. Ne. Prvi del dvigujemo roke. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog številka ena v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Še enkrat. Lepo vas prosim, dvigujte roke. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Glasujemo o celotnem predlogu resolucije. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa moramo prekiniti glasovanje, ker nas čaka podelitev nagrade Saharova. Nadaljujemo po podelitvi nagrade.